sem dobil naslednje predloge. Gospod Pascal Raymond bi naj bil imenovan v bor Imko, baronica Mobarek, pa imenovana v še en odbor na mesto odhajajočih poslancev. Imate kakšno pripombo? Ne. Potem sta imenovani poterjani. Tako sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu, Mjanmar, vključno s položajem ljudstva Rohinga. Tukaj imamo šest avtorjev, najprej dobi besedo Barba Lobila. Minuta, prosim. Danke, Hvala lepa, predsedujoči. Komisar za človekove pravice je dejal, da je nasilje v državi nekaj, kar lahko imenujemo za zočni primer etničnega čiščenja. To se mora ustaviti in pomoč mora doseči ljudi. Da, imeli smo napade na policijske postaje, ki jih ne moremo tolerirati, vendar pa odziv vojske je ekstremen in tega odziva tudi ne moremo opravičiti. Vlada Mjanmara sedaj počne veliko napako, da se ne distancira od nesorazmerne uporabe nasilja vojske zahtevamo neodvisno mednarodno preiskovalno komisijo, ki bi lahko potovala na to območje. Ta spor potrebuje trajnostno rešitev. Vlada mora Rohingam zagotoviti državljanstvo ali pravni standard, ki jim omogoča pravice in varstvo. Hvala lepa. Danke, Hvala lepa. Sedaj pa poslanec Pier Antonio Panceri, prosim. Danke. Hvala. Situacija rohingicev je dramatična in tu vidimo, eh, kako nedemokratično se razvija ta država. In napad ima dva cilja in sicer etnično čiščenje, da se izbriše manjšino in napad na birsko skupnost. Tu gre za muslimansko mm, skupnost. In zato eh, je treba obsojati ravnanja mjanmarskih oblasti in izreči solidarnost Rahingilcem. Bangladeš vemo, da je v težki situaciji, ampak mora postiti odprte meje in sprijeti uh, begunce. In želimo predvsem pozvati Sanšik Suki. Eh, dolgo smo podpirali njihov boj za svobodo, ampak danes ona eh, spodbuja in eh, nekako pozdravlja te napade in s tem se ne moremo strinjati. In Evropski parlament mora eh, zato začeti postopek, da se ji oduzame Saharova nagrado. Hvala najlepša, hvala gospod Panceri, sedaj pa je na vrsti Junus Omrži. Eno minuto prosim, hvala gospod predsedujoči celo prebivalstvo, eh, ki je patridno doma in ki se ga skozi desetka decimira. In to je tudi naša odgovornost, da ravnamo. Da, kritiziramo ta grozodejstva in jih obsodimo, moramo to obsoditi, eh, tudi diskriminacijo in kazniva dejanja, ki se izvajajo proti skupnosti rohingicev in to spodbuja eh, ultranacionalistično birmansko gibanje, ki ga podpira vojska. Um, in vlada ne stori nič proti temu. In treba je kritizirati predvsem, predvsem tudi Saharovo nagrajenko Alcon Suki. In um, ni vredna te nagrade, ki smo jo, jo podelili. In zato bomo sprejeli to skupno resolucijo in uh, pozivamo predvsem, da se ta pokol konča. Hvala gospod Omar Že. Na vrsti je naslednji gospod Ander Bršir. Prosim. Chairman, as Edmund Burke, tyranny, tyranny needs. Vsa, torej, um, v Mjanmaru je tako, da, oziroma glede Mjanmara potrebujemo um, resnejšo rezolucijo. Drugi menijo, da potrebujemo še en mesec. In takšno odlašanje je v Srebrenici in Ruandi eh, vodilo k pokolom. Eh, potem nekateri pravijo, da ne bi smeli spodkopati naših trgovinskih eh, pogovorov z Mijanmarom. Ampak kako bi lahko imeli trgovino, če Združeni narodi pravijo, da je to šolski primerek etničnega očiščanja in trgovina, ne morete iz roko v roko za, za tiranijo. In ta resolucija ni prva o Mjanmaru in predstavlja uh, eh, ostar odgovor Evropskega parlamenta. Toda bojim se, da če ne bomo resno razmislili o sankcijah in pa o odpovedi trgovinskih pogovorov, uh, potem uh, eh, rohingjcev um, eh, kmalo ne bo več. Thank you. Hvala lepa. Urmas Pajet je naslednji govornik, gospod minister. Hvala lepa. Zadnje številke o rohingjcih, ki so zbežali pred eh, etničnim čiščenjem, so uh, velike skoraj da 400 tisoč eh, jih je ušlo v Bangladeš od enega eh, milijona in trpijo eh, za, zaradi hudih pogojev tega potovanja in pa čakajo jih tudi težke razmere, ko pridejo ali bodo mrtvi ali bodo vsi v Bangladešu do konca oktobra. In storiti moramo to, kar eh, lahko. In jasno moramo povedati, da če se to sorovo ravnanje ne bo končalo, potem bo Evropska unija razmislila o sankcijah in pa o posledicah v smislu trgovinskih preferencialov, ki jih eh, Mjanmar uživa. Če bodo izgubili eh, dragocene eh, investicije, potem eh, bodo generali eh, v Mjanmaru morda razumeli, da tako ne bo šlo naprej. Eh, tudi humanitarna in medicinska pomoč eh, mora doseči eh, taborišča. In eh, ne moremo več čakati, kajti to nasilje smo predolgo zgolj gledali. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Kristjan Dan Preda. Izvolite. Ja, dejansko smo zelo žalostni, da naša nagrajenka ne poseže v to situacijo. Sedaj je najbolj pomembno in največja prednostna naloga dostop do človekoljubne pomoči. Naj povem, da je skupina ELS odločila, da prihodni teden v delegacijo INTA ne bo imenovala nobenega člana, to je sedaj nemogoče. In eh, predlog ELS, ki sem ga predložil eh, predsedstvu pred nekaj minutami, je, da bomo čez nekaj tednov pripravili rezolucijo in to uh, na osnovi misije, ki jo bomo uh, organizirali na terenu v Bangladešu in v Minamaru. Kajti uh, takšna resolucija mora nastati ne v prestolnicah, temveč na terenu. Eh, Hvala lepa. Sedaj pa predstavniki političnih skupin. Najprej v imenu Evropske ljudske stranke, gospod Šogor Šaba. Izvolite, ena minuta. Hvala lepa. Preganjanje rohingejcev, to je največja skupina brez države na svetu, ni nov pojav. Kajti že, so, že desetletja so žrtev in tisoče se izgubili življenje. Kaj je danes drugače? Vojaška kampanja je brutalna in uh, ta kampanja ni bila proporcionalna um, v primerjavi z uh, uporniki v preteklem mesecu. Tukaj se dogaja etnično očiščenje in poročila potrjujejo, da vojaki pohabljajo in uh, ženske jih posiljujejo, da se žigajo um, domove, kjer so uh, notri ljudje. Uh, Razlika je še sledeča. Vse to se dogaja uh, v postopku demokratizacije in pa pod vlado prejemnice Nobelove nagrade ki uh, ne želim niti omeniti ljudi, ki jih masakrirajo. Odziv Evropske unije bi moral biti spričo tega nasilja zelo oster. Hvala lepa. Hvala lepa. Uh, sedaj pa eh, Soraja Post v imenu socialistov in demokratov. Minuta. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Teror v Burni ne sodi v svet eh, miroljubnih eh, budistov. Aung San Suu Kyi molči in to je ne spada uh, uh, v naše predstave uh, miroljubne borke za demokracijo. Ampak sedaj ne moremo več molčati. Na satelitskih podobah smo videli, kako uh, so uh, vasi, kjer so se igrali otroci, kjer so kuhale ženske, kjer so delali na poljih, uh, požgali. Številni so umrli na poti skozi džunglo. Uh, V Bangladešu so našli številne utopljene begunce in sedaj moramo nehati molčati. Aung San Suu Kyi je prejela Saharovo nagrado in Nobelovo nagrado, ampak če bo še naprej molčala, bo izgubila svojo, svojo čast in pa svoje dostojanstvo. Evropska unija se mora odzvati. Hvala lepa se pravi, se sedaj pa gospod Krespo Gue. Hvala lepa, predsedojoči. V Mjamaru uh, nismo priča samo uh, hudi, uh, hudemu verskemu preganjanju proti uh, tej uh, skupini, ampak uh, prav tako uh, smo priča tudi uh, boju za uh, zemljo. Uh, Eh, in eh, to, kar se dogaja, omogoča eh, dostop velikih mednarodnih skupin do virov, naravnih virov v Mjamaru. Se pravi, tu ne gre samo za verski ali etnični konflikt, temveč gre za trgovinske interese v eh, Mjamaru imamo več kot en milijon hektarov eh, zemlje, ki je v roku eh, rohingijske skupnosti, kjer se nahajajo ti viri. V tem je problem. Moramo se boriti proti uh, izgonu te uh, skupnosti, kajti uh, kar uh, je tu v, igru, je, v igri, je njihova zemlja. Muchas gracias, señor diputado gospod Krespo. Hvala lepa, gospod Krespo. Eh, Sedaj pa postopek KHDI. Jose Ignacio Farija bo prvi spregovoril. Izvolite. Eh, spoštovani eh, predsedujoči, visoka predstavnica, gospe in gospodje. Rohingejci so ljudstvo brez države in jih preganjajo že desetletja so žrtve nasilja. Odgovor um, vojaščine je um, grozljiv in nedovoljen. In um, nasilje ima neverjetne razsežnosti. Več kot 300 tisoč ljudi je zbežalo v Bangladeš. Številni med njimi so odvisni od nujne humanitarne pomoči kršijo se človekove pravice in to vodijo k temu, da številni izgubljajo življenje. Umira demokracija in nacionalna sprava eh, postaja eh, vedno bolj odaljena. Evropska unija eh, ne more gledati križem rok spričo teh napadov. In Aung San Suu Kyi, državno svetnico v Mjanmaru moramo spomniti na to, da je ona eh, nosilka Nobelove nagrade in ima za to obvezo, za to, da se zauzema za eh, versko in politično strpnost. In ona ne more molčati s pričo eh, tako hude humanitarne katastrofe. Hvala lepa. Julie Ward, beseda je vaša. Vsi se strinjamo, da je grozljivo to, kar se dogaja rohinjskim muslimanom. In zahvaljujem se vsem tistim državljanom, eh, ki so nas kontaktirali, zato da bi izrazili svojo zaskrbljenost. Mednarodna skupnost ne more gledati križem rok, medtem ko. Uh, Aung San Suu Kyi uh, dovoljuje etnično čiščenje. Te kriminale je treba ustaviti. Vemo, da besede niso dovolj. Uh, In takšne grozljivosti se nadaljujejo ne glede na resolucije in pa diplomatične izjave. Evropska unija potrebuje strategijo za to, da bo kos takšnim položajem po svetu, za to, da bomo izvajali pritisk, da se bo nasilje ustavilo. Sodelovati moramo za mednarodnimi partnerji in pa za antirasističnimi eh, organizacijami na terenu, za to, da bodo storilci pripeljani pred um, roko zakona. Hvala lepa. Eh, gospod Marijas, izvolite. Hvala lepa. Kar se tiče etničnega čiščenja rohinjskih eh, muslimanov, moram povedati, da smo o tem govorili že julija 2016, septembra 2016 in seveda še na začetku seje marca 2017. Kar se tu dogaja, je etnično čiščenje in to se dogaja zgolj iz gospodarskih razlogov, to je povsem jasno. In sicer zato, da bi uh, si tam lahko um, prigrabili zemljo, kjer so včasih živeli rohingejci. Tam želijo uh, pridobivati minerale in multinacionalke celega sveta se za to zanimajo. Vera je zgolj izgovor. Eh, Rohingjci so po naključju muslimani in to tukaj sploh ni pomembno. Vse skupaj ima gospodarski predznak in to je treba prepoznano in na tej podlagi moramo um, razpravljati naprej. Seveda je treba ustaviti nasilje mm, vojakov oziroma eh, vojaščine in seveda je treba nasilje ustaviti v Burmi. Uh, In od Aung San Suu Kyi eh, bi pravzaprav pričakovali, da bo končno zauzela odločno stališče do tega. Ona je konec koncec prejemnica Zakarove nagrave in Evropska unija mora ukrepati. Hvala lepa. Gospa Hilde Potmons. Kolegice in kolegi, eh, gospod predsedujoči, visoka predstavnica, vsi ste povedali svoje. Poročila so jasna. Eh, na tisoče rohingejcev vsak dan pobijajo, preženajo z domov, med njimi so tudi otroci. Leta 2017 se to dogaja. Obžalovanja vredno je, da nekateri to postavljajo pod vprašaj humanitarne organizacije eh, teh ljudi ne morejo doseči, ljudje so tako rekoč opasti. In eh, prejemnica Nobelove nagrade in pa Saharove nagrade to zgolj opazuje. Mislim, da moramo spregovoriti o tem, kaj pričakujemo od eh, takšne osebe. Poglavitno je, da ljudi zaščitimo Eh, torej svetik mora izvajati pritisk, zato da bomo zagotovili to, da eh, bodo nehali preganjati rohingice. Jean Lambert. Gospa Jean Lambert, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Eh, sem predsednica delegacije za Južno Azijo, to pokriva Bangladeš. In V preteklosti smo obiskali eh, taborišča eh, Rohingicev. Rohingicev. Vemo, da se to dogaja že zelo dolgo časa in Evropska unija je bila poglavitni financer eh, Rohingicev v Bangladešu, torej rohingijskih beguncev. Evropska unija je uložila 3 milijone za rešitev tega položaja. In sprašujem vas, kako ta denar porabimo, glede na to, da to delno pokriva tudi Mjanmar. In kot smo slišali, eh, Združeni narodi in pa nevladne organizacije nimajo dostopa do eh, države Rakine. To je treba zagotoviti. UNHCR mora dobiti dostop do Bangladeša. Eh, mislim pa, da bi se morala Evropska unija eh, jasno odzvati. Isto velja za vse vlade. Eh, aktivno diplomacijo moramo izvajati v regiji in tudi z obema velikima silama. Kajti, kot sem dejala, to se dogaja že nekaj časa. Ljudje se morajo um, dostojanstveno vrniti domov, njihove pravice jim je treba obnoviti. In tukaj ne gre samo za Auksan Suči, tukaj gre tudi za generale in pa tudi za njihovo vojaško moč. Uh, tega ne smemo izgubiti iz preduči. Hvala lepa, hvala lepa, gospa Lambeh. Sedaj pa Ignacio Korao. Izvolite. Si, grazie, La tragedia che sta... Hvala lepa, eh, gospod eh, predsedujoči. Rohingi si doživljajo tragedijo, to je humanitarna tragedija in vemo, da so temu ljudstvu že večkrat grozili, o tem smo tukaj že večkrat govorili, julija in decembra v preteklem letu, marca letošnjega leta in 15. marca tega leta smo v zvezi s tem sprejeli tudi resolucijo. Stvari pa se niso izboljšale, nasprotno poslabšale so se. Um, v zadnjih eh, dveh eh, tednih je, eh, o, o, so zabeležili, da je na tisoče ljudi izbežalo v Bangladeš, čeprav, tam po, čeprav je tam položaj slab. Tukaj gre za zemljo in združeni narodi do sedaj niso mogli doseči ničesar. To je ljudstvo brez države. Mjanmar in Bangladeš morata najti rešitev zato da bi uh, končno izboljšali usodo teh uh, revnih ljudi. Na vsak način uh, moramo razmisliti o tem, da bi oduzeli uh, Nobelovo nagrado. In mislim, da ni prav, da bi razpravljali o trgovini. Hvala lepa. Uh, Izi pospešil je naslednji govornik. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot ste dejali, vedno znova razpravljamo o Rohingjci in a, eh, teh razprav sem se udeležil že v preteklosti. Treba je obsoditi ta val nasilja, ampak zgolj obsodba Evropskega parlamenta eh, ne bo nič pomagala. Nasprotno, položaj je eskaliral. 300 tisoč Rohingjcev so pregnali v Bangladeš in eh, na mejo so eh, položili mine, tako da se ti ne morejo vrniti. Res moramo začeti govoriti o specifičnih sankcijah in pa o tem, kaj bi Evropska komisija lahko storila ali ne storila in kakšne sankcije bi lahko uvedli proti um, mijanmarskemu režimu in treba zagotoviti humanitarno pomoč. Bangladeš je sedaj odgovoren za 100 tisoče beguncev. Mislim, da bi morali storiti specifične stvari. In seveda sem razočaran s pričo eh, Nobelove eh, nagrajenke. Ampak uh, ključ do vsega je orožje. Hvala lepa. Tega ne smemo pozabiti. Dekoji, next speaker, uh, deputy uh, Vajit Khan. Hvala lepa, gospod Khan je naslednji. You, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Te grozote napram Rohingicim je. Uh, Eh, treba ustaviti. In uh, Nobelova nagrajenka se boji, da bo njen poseg eh, v prid tej skupnosti razbesnil um, vojsko. In uh, njen odziv ni odziv Saharove nagrajenke oziroma katerega koli demokratično izvoljenega vodje. Moramo pritisniti tudi na Kitajsko, ki vpliva na uh, eh, Minamar. Kot je povedal Načkov eh, Tutu, država, ki ne zagotavlja dostojanstva svojim ljudem, eh, ni svobodna država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 tragediji. Ni prvič, da uh, eh, rohingici trpijo uh, v Minamaru. Že dolga leta uh, imajo velike težave pri dostopu do izobraževanja in do osnovnih demokratičnih in človekovih pravic. Govorili smo o številu mrtvih, o številu beguncev, ki bežijo pred nasiljem v Minamaru. Aung San Suu Kyi je bila upanje za mir v tej regiji in eh, kljub temu ni posegla v genocid, ki se dogaja. Nasprotno, razglasila je novice o njem eh, za lažne. Treba je zagotoviti spoštovanje človekovih pravic in človekovega dostojanstva gospod caputo hvala lepa gospa podpredsednica federica mogherini izvolite hvala lepa gospod eh, predsedujoči kot veste je bil eh, minamar več kot pol stoletja pod um, vojaško upravo in tisti ki poznate to zgodovino, veste, kakšno vlogo igra vojska v tej državi. Če si pogledamo dogodke tega tedna in če si pogledamo zgodovino eh, te države, vidimo, da ja, država je naredila veliko, ampak demokracija v njej še ni uresničena. Naj jasno povem nekaj. Evropska unija je obsodila napade z avgusta s petindvajset avgusta in prav tako tudi nasilje ki je na to sledilo prepričana sem da je treba uh, storilce privesti pred sodišče ampak naj še eh, bolj jasno povem tudi naslednje. Zelo nas eh, skrbi to, kar se je zgodilo uh, pri uh, vzpostavljanju varnosti v Minamaru. To je namreč privedlo v najhujšo begunsko krizo našega časa. Ta situacija je povsem nesprejemljiva in eh, ogroža stabilnost celotne regije. Imamo dve jasni prednostni nalogi in veseli me, da je včeraj. Um, Varnostni svet Združenih narodov govoril o tem e, in generalni sekretar e, Združenih narodov, e, gospod Gatjera, je to tudi potrdil. Treba je takoj prenehati z nasiljem. Človekove pravice morajo spoštovati vsi ampak jasno je, da eh, so varnostne sile tiste, ki imajo še posebno odgovornost in ne smejo izvajati nasilja nad eh, civilnim prebivalstvom. Gospod Preda je to omenil, človekoljubno pomoč moramo privesti do tistih, ki jo potrebujejo in tu uh, imamo mi posebno ulogo, zahvaljujem se komisarju Stilanidesu, uh, ki je veliko naporov uložil eh, v eh, to, v delo, ki je prav eh, v tem primeru ključno. 350 tisoč ranljivih ljudi imamo, ki jih moramo Eh, ponuditi humanitarno pomoč. Za njih je to vprašanje življenja ali smrti. Eh, s kolegom eh, Stilenidesom delava na tem in včeraj smo bili diplomatsko zelo dejavni. Vlada je sedaj omogočila mednarodnemu rdečemu križu dostop do 30 tisočih teh beguncev, To je pomemben prvi korak, ampak to je šele prvi korak v pravo smer. Bangladeške oblasti so sprejele precej beguncev, ki so tja pribežali in mednarodna skupnost eh, mora podpreti te napore. Kot takojšen odziv na to situacijo se je Evropska unija odločila, da bo Bangladešu eh, dala še tri dodatne milijone pomoči, ki bodo dopolnili 12 milijonov, ki eh, jih je Bangladeš že prejel. To sta dve glavni prioriteti, konec nasilja in humanitarna pomoč. Na to pa moramo delati eh, še naprej z vsemi deležniki za eh, dolgotrajen mir v Mjamaru, ki bo ki ga bodo uživali vsi. Naj pomem, povem, da ni prvič, da se ukvarjamo s tem vprašanjem. Imamo krizo, potem pa odgovornost eh, za eh, vzpostavitev stabilnosti po mm, krizi. In eh, en od faktorjev te stabilnosti v regiji je tudi situacija v Minamaru. Naš politični dialog eh, z državo se odvija že mnogo let eh, in eh, to v okviru dialoga med Evropsko unijo in Mjamarom. Veste tudi, da je bila sprejeta rezolucija o človekovih pravicah tudi na pobudo Evropske unije. In, um, Kofi Anan je prav tako eh, vodil eh, pobudo mm, v smeri eh, uresničevanja miru v regiji in sama sem osebno govorila z Aung San Suu Kyi v Bruslju, ko je obiskala Bruselj pred nekaj meseci. Treba je zagotoviti osnovne pravice, enak dostop do socialnih storitev in uh, Treba si je prizadevati za zaupanje in eh, spravo. Sedaj eh, je čas za to, da uresničimo eh, določbe rezolucije Kofja Anana. In mi smo pripravljeni na to, da te, ta priporočila uresničimo na vse možne načine želimo, da bo Minamar tudi močnejši v eh, Združenih narodih in zato bomo podprli tudi eh, napore Združenih narodov na terenu. Tudi o tem smo govorili z gospod Aung San Suu Kyi. Evropska unija bo poslala eh, delegacijo v Minamar in veste, da uh, z, našo, eh, z našim stalnim predstavništvom tudi eh, vaš čas izmenjujemo informacije o tem, kaj se dogaja z gospodom Guterešem in z drugimi. Posebnimi odposlanci smo vaš čas v stiku eh, in izkoristili bomo tudi Generalno skupščino Združenih narodov za sestanke ob robu na to temo. Minamar se bori za demokracijo, se je dolga leta eh, boril eh, za mm, demokracijo in eh, to je bil navdih mnogim, tudi meni, skozi desetletja. Izzivi, s katerimi se soočajo tako, tako civilno prebivalstvo, kot tudi vojska in tudi Aung San Suu Kyi, so ogromni